naranjas aquí. El señor presidente. Buenas noches, amigas y amigo. Lep pozdrav, dragi prijatelji. Zasedanje se nadaljuje. Se pravi, z nami je tudi predstavnica komisije gospa Malmström. In pogledali si bomo naslednjo točko dnevnega reda. Gre za priporočilo za drugo obravnavo in sicer uh, o ustanovitvi Evropskega zilnega podpornega urada. To je zelo pomembna točka na našem dnevnem redu in predstavnica komisije nas bo navdihnila s svojimi pripombami ustanovitvi Evropskega zilnega podpornega urada. Na voljo imate štiri minute, da nam predstavite svoje poročilo. Gospod predsedojoči, mislim, da vas danes ne morem navdihniti, ampak se bom zelo potrudila po svojih najboljših močeh. Gre za zelo sporno vprašanje in pravzaprav sem vas navdihnila s strahom, zato niste prišli sem, nekateri pa ste vseeno prišli sem, da mi boste danes prisluhnili. Dovolite mi, da se najprej zahvalim vsem poročevalcem v senci, ki so delali z mano na tem poročilu. Bili so zelo zagreti in tako smo našli skupno pogajalsko stališče. Poleg tega bi se rada zahvalila tudi tako švedskemu, kako češkemu predsedstvu za zelo odprt pristop, ki smo bili priča v okviru teh pogajanj. Tako smo imeli zelo pregledno in odprto pogajanje. No, vse včasih je bilo temu tako. Poglejmo si naše dosežke. Cilj skupne azilne evropske politike je, da zagotovimo visoko kakovostno odločanje eh, na področju eh, eh, zagotavljanja zaščite tistih, ki res potrebujejo to zaščito. Vsi pa vemo, da ta sistem ni najbolje uveljavljen v vseh državah članicah, včasih je odzivni čas zelo velik in primankuje nam tudi zaupanja. To pa tudi pomeni, da tisti, ki hočejo doseči zastavljene cilje, jih včasih ne morajo doseči in to ima lahko zelo hude posledice za tiste, ki potrebujejo zaščito. Treba je tudi povdariti, da nekatere države članice mislijo, da nam primankuje solidarnosti. Druge države članice ni, se niso ustrezno odzvale na ta prizadevanja. Če se pogledamo sklad za uh, begunce, lahko seveda rečem, da smo bili priča podpori, s tem smo tudi uh, privedli do napredka. Podporni urad za azil pa bo nudil še nadaljno podporo in s tem bomo imeli zelo dosleden pristop in pomagali državam članicam, ki eh, se soočajo z številnimi izzivi. Podporni urad ima sedaj tudi eh, nove pristojnosti z eh, novo zakonodajo. Kakšna pa je bila vloga Evropskega parlamenta? Se pravi, pogledali smo si, kakšno vlogo lahko odigra pri zagotavljanju večje solidarnosti med državami članicami, kako lahko zagotovi tudi uh, Eh, sodelovanje visokega komisarja za uh, begunce in uh, države članice. Tako smo seveda dobili pozitivno mnenje Evropskega parlamenta. Direktor bo tudi predstavil uh, letno poročilo tega odbora, zato smo se morali boriti, vendar pa je nam vseeno uspelo. Direktorja pa smo seveda povabili, da nam eh, nekaj spregovori tudi o uspešnosti izvajanja nekaterih eh, eh, nalog. Sedaj delovne skupine med institucijami se pogovarjajo tudi o pristojnosti tega urada. Jaz sem tudi članica v teh pogajanjih. Solidarnost med državami in članicami parlament je hotel imeti zavajajoči mehanizem, vse po drugi strani pa je hotel uh, zasidrati uh, bolj uh, ostro sodelovanje. Sedaj pa smo uh, dosegli nek kompromis in tako bomo si pogledali, kaj lahko naredi na področju azila ta podporni urad. Na voljo imamo tudi ogromno strokovnega znanja jasno pa je tudi, da lahko to strokovno znanje ustrezno uporabimo. Vemo, da nekatere države članice imajo zelo dejavne eh, odnose z nevladnimi organizacijami in hoteli smo zagotoviti tudi, da lokalne oblasti, ki eh, so veliko krat odgovorne na tem področju, imajo tudi priložnost, da so vključene v vsa ta prizadevanja. Tako smo v ta podporni urad vdahnili še več življenja. Za zaključek pa bi rada podarila naslednje. Ta podporni urad lahko odigra zelo pomembno vlogo pri oblikovanju skupnega sistema. Upamo, da bo uh, visoke kakovosti, čeprav nam ni uh, uspelo zaključiti celotnega besedila. Vseeno pa bi rada države članice pozvala, da so bolj odprte do ostalih institucij in izvoljenih predstavnikov res, da gre za sodelovanje med državami članicami, je pa vseeno, eh, vseeno posvarjamo Evropsko institucijo. Najlepša hvala za vaš prispevek. Uh, really Maestro, veliko veselje mi je, da bomo sedaj uh, že sprijeli uredbo o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada. Komisija je februarja 2009 to predlagala, svet in parlament pa sta to zamisel tudi podprla. Ustanovitev Evropskega azilnega podpornega urada je uh, celo Evropske unije že nekaj let komisija, pa tudi jaz smo bili zelo pri predani te zamisli, kajti vse mora temeljiti na skupnih načeljih in standardih. Vseeno pa moramo vključiti tudi duh solidarnosti. Gre za solidarnost s preseljenci, solidarnost z državami, eh, od katerih prihajajo preseljenci in tudi solidarnost z ostalimi državami članicami. Če hočemo okrepiti solidarnost med državnimi članicami, potrebujemo okrepljeno sodelovanje med pristojnimi organi. In to je tudi eh, cilj Evropskega zilnega podpornega urada. S to ustanovitvijo smo že začeli že leta 2008, takrat smo se začeli o tem pogovarjati, potem pa smo leta 2009 že imeli bolj eh, dokončne smernice. Azilni podporni urad bo v Valeti, imeli bomo konstrukt aktivno pomoč vsem državam članicam, njegov namen pa bo, da bomo ukrepili sodelovanje med državami članicam in razvili tudi skupne prakse. To bomo storili z usposabljanjem strokovnjakov na tem področju in izmenjevali se bomo dobre prakse in informacije. Podporni urad bo pomagal državam članicam ki se soočajo s posebnimi izzivi, posredoval jim bo posebne strokovnjake, ki jim bo pomagali pri njihovem delu. Rada bi se zahvalila Evropskem parlamentu in vsem poročevalcem, ki so odgovorni za ta prizadevanja in tudi za ustanovitev Evropskega zeljnega podpornega urada, pa tudi gospodu Moresu in vsem uh, poročevalcem in poročevalcem v sencu. Zelo so nam pomagali pri našem delu in veselim se, da bom z vami sodelovala še v prihodnje. Najlepša hvala. Ja, Najlepša hvala, komisarka. Poglejmo si sedaj še seznam govornikov. Gospod Pocvotil, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi eh, rad čestital poročevalki za njeno delo in tudi čestitev bi rad za to, ker je zelo dobro sodelovala s poročevalci v Senci. Mi se zelo prizadevamo za ustanovitev podpornega urada, kajti s tem bomo seveda podprli azil. Mislimo, da je to zelo pomemben korak pri tem, da spostavimo in uresničujemo skupno azilno politiko v Evropski uniji, tako na vse ni ravni lahko rečem, da kot predstavnik Malte sem zelo ponosen na dejstvo, da bo ta podporni urad uh, imel sedež v našem glavnem mestu na Malti, v, v leti. Moram tudi podariti naslednje. Evropska zilna politika mora biti temeljiti na eni besedi in sicer na solidarnosti. Gre za solidarnost. Solidarnost moramo pokazati tistim ljudem, ki pridajo v Evropo in prosijo za azil in ki so tudi upravičeni do zaščite, ki jim jo lahko Evropska unija ponudi. Podporni urad bo za to poskrbel in komisarka je tudi zelo jasno povedala, da pri tem lahko seveda pokažemo tudi solidarnost tistim državam članicam, ki so soočene s temi izzivi. In to breme sedaj nismo enako vredno delili. Zato potrebujemo večjo solidarnost in jo moramo razumeti v zelo širšem pomenu. Se pravi, moramo pokazati solidarnost tistim, ki jo potrebujejo in tudi tistim državam, ki se soočajo z eh, hudimi izzivi. Do sedaj smo to sporočilo solidarnosti vsi dobro razumeli. Vendar pa moramo to pretopiti v dejanja. In tukaj lahko podporni urad odigra zelo pomembno vlogo, lahko z njim okrepimo to načelo solidarnosti, tako da bomo solidarnost pretopili tudi v dejanje, tako da lahko govorimo o resnični solidarnosti. In upam tudi, da bo ta podporni urad začel delovati čim prej in zagotovil, bi vam rad tudi, da kot predstavnik Evropskega parlamenta bomo njegovo delovanje tudi nadzirali. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek. Na tem mestu sem hotel vsem povedati naslednje. Res, da nas ni tukaj veliko, ampak vseeno se držite odmerenega časa, kajti nosim vas prekinjati. Kolegice in kolegi, gospod predsedujoči, tudi sama bi rada čestitala gospe Lambert in tudi gospodu Morajesu za upravljeno delo. Zahvaljujoč temu delu bomo čez nekaj dni, ko bo urejeno tudi vse v zvezi z zračnim prometom, rešili tudi azilno vprašanje. Mislim, da smo si soglasni v tem, da se vsi veselimo spostavitve takšnega urada. Urad nam bo omogočil, da zmanjšamo razlike med praksami, ki jih izvajo države članice na področju azila. Čeprav smo v prvi fazi že s Tamperajem skušali zagotoviti usklajenost. V trenutnih praksah obstajajo razlike. Moram pa podariti tudi pomembno vlogo, ki jo igra civilna vloga in sicer preko posvetovalnega foruma v uradu civilna družba bo na terenu samem videla, s kakšnimi težavami se soočajo prosilci za azil, poleg tega pa se bodo lažje ugotovile tudi pomankljivosti v sistemih. Evropski parlament obžaluje, da ne more v celoti sodelovati pri imenovanju direktorjev urada, naprimer, kar pa zadeva samo urad, urad ne bo uspel pri zagotavljanju obvezne solidarnosti med državami članicami, zato da se bolj pomaga tistim državam, ki se nahajajo na vratih Evrope. Če bomo zavrnili samo omenjanje takšnega sistema, ne vem, kako bomo dosegli svoje cilje. To vprašanje se vedno znova ponavlja in v naših razpravah in mislim, da ga bomo večkrat še ponovili s svetom komisije. Potrebujemo skupni urad za podporo azilu. Vse države članice si to močno želijo. Že leta 2008 smo sprejeli pakt za priseljevanje in azil, vendar se mi zdi, da vse te države članice kar naenkrat na vse skupaj pozabijo, ko je treba v prakso prenesti vse tisto, o čemer smo se dogovorili v sprejetih besedilih. Nažalost, ugotavljamo, da svet sprejema cel niz ukrepov za boj proti nezakonitemu preseljevanju, naprimer svet za PNZ februarja. Tu svet hitro deluje, ampak na področju azila, kjer so stvari zašle v slepo ulico, pa stvari še naprej stojijo. Raje sprejemajo represivne ukrepe, kar ni dobro, zato države članice prosim, da vzpostavijo Evropo solidarnosti. Po eni strani vemo, da represivni ukrepi vodijo k omejevanju pravice do azila za tiste osebe, ki so morale prejiti številne ovire in ki se podajo na vse bolj nevarna potovanja. Evropska unija bi morala poskrbeti za usklajenost med azilnimi postopki, prosilcem za azile treba ponuditi tudi določena jamstva. Države članice se močno upirajo tem usklajevanju držijo se svojih nacionalnih praks, kar smo videli tudi pri sprejemanju pakta. Vendar vse skupaj vpliva tudi na proračun Evropske unije, ki bo v časih krize še toliko težje zagotovil ustrezen odziv. V veliki večini so tretje države tiste, ki sprejemajo begunce in te države imajo celo manj sredstev kot mi. Zato mislim, da bi morali hitro zagotoviti delovanje urada. Hvala. Guillaume. Hvala lepa, sedaj pa gospa Verjat v imenu skupine GUE za dve minuti in pol. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Pravica do azila je del temeljnih načel Evropske unije. Vendar je stvarnost evropskih politik nekoliko drugačna in zbuja vprašanja. Leta 1999 je Evropska unija začela z usklajevanjem svojih politik na tem področju. Zdi se, da si Evropa pravzaprav želela čestitati zaradi tega, ker se je število prosilcev za azil zmanjšalo. Ampak nažalost te številke ne izražajo zboljšanja položaja prosilcev za azil po celem svetu. Če bi bilo to res, bi si tudi v naši skupini vsi lahko čestitali. Od leta 2004 smo skušali uskladiti, uskladiti pogoje za sprejem in same sisteme, ampak vse smo skušali uskladiti na najnižjem skupnem imenovalcu. Stroški so bili porazdeljeni, vemo pa, da številni prosilci za azil sploh nimajo možnosti zaprositi za azil. Veliko prosilcev pride tudi v Francijo. Številni v Franciji tudi vedo, zakaj smo dosegli tako slabe rezultate. Samo enkrat bi bilo treba spremljati prosilce za azil v centre za azil, da bi ugotovili, kaj vse morajo doživeti in pretrpeti, kakšne dokaze vse morajo predložiti. Zdi se, da skušamo uskladiti evropski azilni sistem, da skušamo vzpostaviti sodelovanje med državami članicami, s tem, ko bomo zagotavljali več informacij o izvornih državah. To je sicer dobro. Evropski parlament je v prvem branju podal kar nekaj predlogov, ki jih je svet tudi sprejel. Vemo, da bi se morali zato zahvaliti švedskemu predsedstvu. Hvala lepa. Švedska je zame zgled in res si želim, da bi tudi druge države članice uskladile svoje delovanje s tem, kar počne Švedska. Tako v prvem branju kot v drugem branju smo podpirali našo poročevalko, ki tudi čestitam in se ji zahvaljujem. Enako bomo storili tudi na plenarnem zasedanju. Resnično si želimo, da bi ta majhen napredek predstavljal nov preobrat v evropski politiki na tem področju. Ne smemo se zapirati sami vase. Ne smemo postati trdnjava, ravno nasprotno, sprejeti moramo te ženske in moške, ki imajo pravico do azila, tako kot to pravijo tudi mednarodna besedila in Evropska konvencija za človekove pravice, ki jo bomo hmalo ratificirali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine EFD, gospod Borgecio. Hvala lepa, gospod Predsedujoči. Slišal sem, da je solidarnost razlog za ta ukrep, ampak mislim, da ste pozabili na varnost. Dovolj je že, da se pogovorimo s tistimi, ki se v praksi ukvarjajo s temi vprašanji, naprimer eh, vojaške sile in druge, organi pregona in tako naprej. Pogovarjal sem se tudi s karabinjeri iz eh, Torina in so mi rekli, ampak spoštovani gospod poslanec. Pogosto prosilci za azil predložijo lažne dokumente, ponarejene dokumente. Želimo si, da bi preučili vse skupaj tudi z vidika varnosti. Mislim, da v tem dokumentu varnostni vidik ni dovolj poudarjen in izpostavljen, vendar je na vkljub vsemu zelo pomemben. Ne smemo namreč zlorabiti tega pomembnega načela pravice do azila z tem, da bi popustili tistim, ki izkoriščajo ta instrument, naprimer tisti, ki trgujejo z ljudmi. Ne smemo dopustiti, da v Evropsko unijo stopijo tisti, ki nimajo za to pravico, temveč samo tisti, ki jih res preganjajo. V drugem členu piše, da bo ta urad olajšal sodelovanje med državami članicami da bomo s pomočjo tega urada spostavili skupni azijski sistem in da bomo poštevali tudi zonanjo dimenzijo. Sedmi člen, ki je nekoliko nejasen, pa pravi, da bi ta urad lahko pomagal pri vzpostavljanju sodelovanja s tretjimi državami pri tehničnih vidikih. Zato me zanima, zakaj ne govorimo, zakaj ne preučujemo predloga, ki je bil že večkrat podan tudi z naše strani in sicer, da bi te urade vzpostavili tudi v tretjih državah. Kaj nam to preprečuje? Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi si olajšali delo, da bi olajšali delo tudi v tistih državah, ki se najbolj neposredno soočajo s tem problemom. Nekateri ste to že omenjali. Namreč te države potrebujejo pomoč, ampak to pomoč jim že ponujamo. Če bi take urade vzpostavili v tretjih državah, naprimer v Severni Afriki, v podsaharski Afriki, odkudar prihajajo številni prosilci za azil, bi lahko izboljšali situacijo. Lahko bi uporabili tudi našo službo za zunanje delovanje. Tudi ta služba je odgovorna za nekatere države v tretjem svetu. Mislim, da bi morali jasno porazdeliti odgovornost, tudi ko gre za vprašanje azila. Mislim, da so to vsi zelo pomembno vidiki, ne smemo se od tega oddaliti, jih zanemariti, prav tako pa ne smemo pozabiti na zahteve evropskih držav, držav v okolici sredozemlja. Ne moremo pošiljati samo uradnikov v te države. Te države potrebujejo denar, potrebujejo sredstva, potrebujejo dejansko podporo za to, da bi se lahko soočile s to situacijo. Nekateri so rekli, da na švedskem vse dobro deluje. Ja, res je, ampak Švedska je daleč od Italije, Francije, Malte, od sredozemlja. Te države v okolici sredozemlja imajo drugačne potrebe, zato bi morale evropske države prevzeti odgovornost in tudi stroške. Mi, ki imamo seveda odgovornost in stroške, rabimo tudi podporo. Hvala. No Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Obermajerju, samostojnemu poslancu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Enotna uporaba pravil o azilu za zmanjšanje nelegalne imigracije je zelo pomembna in na ta način bi se lahko borili proti velikim tokovom. To ni slaba ideja, vendar pa obstajajo veliki dvomi ali ustanovitev tega azilnega podpornega urada, ali je to sploh potrebno, ali to ne posega v pristojnosti držav članic. Ustanovitev agencije je še en korak v smeri centralizacije evropske azilne politike, In nasplošno se zdi, da se borimo oziroma da se zavzemamo za zaščito, po drugi strani pa vidimo, da države kot je Avstrija se razlikujejo od drugih držav. Nekatere države znižujejo standarde. Vse je zamišljeno zelo, zelo dobro, ampak zdi se mi, da širitev agencij od leta 2000 je prišlo do potrojitve, govori proti Lizbonski strategiji, ki govori o subsidijarnosti in tako dalje. Cilj, da bi preprečili krožne migracije malo tu, malo tam, to se mi zdi, da ta naš boj ne deluje. In vidimo, da ta krožna migracija včasih prejde v trajno. Pa še nekaj. Zdi se mi, da nerealni pogoji gredo na stroške naše izvršilne oblasti. Širitev pojma družine vse do stare mame pomeni, da lahko ti ljudje vabijo še dodatne ljudi. In če si pogledamo število brezposelnih v naših državah, je to neuzdržno. In tudi, če si pogledamo države kot Avstrija, kot Nemčija, tega ne moremo financirati. Evropski azilni podporni urad ne služi svojemu namenu in zato je odveč. Tako, kot je sedaj to zamišljeno, lahko rečem, da v državah, ki so najbolj prizadete, se to ne bo obneslo. Hvala lepa. Gospod Obermar je bil zadnji, ki so govorili v imenu skupin, sedaj pa bomo dali besedo še posameznim poslancem. Najprej gospod Papa Nikolaus za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tu gre za zelo pomembno vprašanje. Namreč vzpostavitev tega urada za azil je pomembna. Prav tako se mi zdi zelo pomembno to, da bo ta urad imel sedež na Malti, državi na jugu Evrope, ki tudi doživlja velik pritisk zaradi prosilcev za azil. Tudi ko gre za nezakonite priseljence, je Malta prva na odaru. Res je pomembno uskladiti vsk oziroma sodelovanje in usklajevanje med državami članicami, ko gre za področje azila. Zauzeti bi morali skupen, enoten pristop, poskrbeti za izvajanje enakih praks. Priznati pa moramo, da obstajajo velike razlike. Nekdo, ki prosi za azil v državi članici ima naprimer v eni državi 70 odstotno možnost, da mu azil odobrijo, v drugi državi samo 2 odstotno možnost, da mu azil odobrijo, tako da je logično, da se večji pritisk vrši na tiste države, kjer so možnosti večje. Mislim, da bi morali pomisliti tudi na mehanizme za solidarnost, ki jih predvidevamo tudi v okviru sklada za begunce. Kar pa zadeva begunce iz tretjih držav, ki pridejo v Evropo in kar zadeva vračanje oseb in beguncev, pa bi morali ta dva vidika tudi upoštevati. Storili smo majhne korake naprej, prizadevamo si vendar kar zadeva vračanje oseb nazaj v Evropo in naselitev teh oseb, ter potem samo gibanje teh oseb po Evropi, pa mislim, da še ni bil podan dober predlog ali zadostna pobuda, kako to rešiti. V zvezi s tem smo poslali tudi pismo iz odbora Libe. Mislim, da bi morali dati vsem tem temam večji podarek, kajti pritisk je zelo velik. Za zaključek pa naj povem še to, da je zelo pomembno, da vzpostavimo tudi mehanizme za sprejem beguncev in prosilcev za azil, ne samo zaradi humanitarnih razlogov, temveč tudi zaradi vseh tistih razlogov, ki so jih omenjali ostali kolegi, pa tudi zaradi boja proti nezakonitemu priseljevanju. Kdor želi boljšo prihodnost in boljšo domovino, tisti bo vse to dobil, če bo za to poskrbel po radni poti. Hvala. Za dve minuti in pol. Gospod Bufton. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vzpostavitev urada za podporo azila je v nasprotju z britanskimi načeli in tudi v nasprotju s šengenskim akijem. 40 milijonov evrov bomo porabili za to, da bo ta urad lahko deloval na Malti in reševal pros vprašanje prosilcev za azil. Mislim, da bi nacionalne vlade morale poskrbeti za ta problem. Skupna evropska azilna politika ogroža britanski sistem in nadzor nad mejami prav tako Združenemu kraljestvu ne omogočate, da odloča, koga bomo sprejeli in koga ne. Tudi mi imamo precejšnje težave s prebivalstvom, veliko večje kot druge države v Evropi. Komisija ne ponuja pomoči in podpore, ko se Združeno kraljestvo šibi pod pritiskom. Britanski davkoplačevalci bodo morali plačati odločitve, ki bodo sprejete v komisiji. Teh 40 milijonov evrov bi lahko bolje porabili, če bi zgradili nove šole, bolnišnice in hiše v Združenem kraljestvu. Prav tako se mi zdi, da bi morali storiti več za to, če želimo vsem zagotoviti boljše življenje. Kaj storiti s tistimi materami, ki pridajo v Združeno kraljestvo samo zato, da rodijo svojega otroka? Kar 170 tisoč takih rojstev na leto imamo v Združenem kraljestvu in britanski davkoplačevalci morajo nositi breme za to. V volilnih kampanjah vse stranke v Združenem kraljestvu obljubljajo, da bodo storili nekaj v zvezi s preseljevanjem, kajti ljudje doma zahtevajo, da se nekaj stori v zvezi s tem. Ampak kaj lahko storimo v Westminsteru? Dokler smo v Evropski uniji. Kajti istočasno bo Evropska komisija, ki ima pristojnost za prosilce za azil, odločala po svoje. Mislim, da je čas, da storimo tudi nekaj v interesu prebivalcev Združenega kraljestva. Ali bo Združeno kraljestvo imelo tudi na tem področju možnost opt-outa? Namreč to vprašanje je za naše prebivalce zelo pomembno. Vi zastopate tudi naše prebivalce in njih zanima, kaj nam ravate storiti. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili z vsemi govorniki na seznamu. Prehajamo na postopek Catch the Eye. Samo enega sem opazil, gospoda Silvestrisa. Na voljo imate eno minuto in po eni minuti vam bom izključil mikrofon. Signora komisarja. Hvala lepa, gospa komisarka. Ni treba iz solidarnosti vzpostavljati urada, ki naj bi potem določil tudi pogoje za sprejem prosilcev za azil. Meni se zdi, da je sicer to dobro in pomembno, vendar se mi zdi, da bi ta urad moral zagotavljati več jasnosti glede tega, komu podeliti azil, samo tistemu, ki ima res za to pravico. Poleg tega mora ta urad odločno ukrepati zopr tiste, ki neopravičeno zahtevajo azil. Zelo na kratko bi rad omenil še nekaj, kar je omenil že kolega Borgecijo. Nekatere države, Italija, zlasti jug Italije, odkogar prihaja, se nahajajo pravzaprav na samih vratih Evrope. Tam vstopajo prosilci za azil. Mi se potem soočamo s temi prosilci za azil. Zgodovinsko gledano smo vedno sprejemali takšne osebe, ampak Evropa mora prevzeti odgovornost. Tiste države, ki so bližje krajem, kjer prihajajo ti prosilci za azil, bi morali dobiti pomoč, tudi finančno pomoč strani Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo še komisarki, zato da se odzove na vse pripombe. Na koncu pa bo dobila besedo še kolegica Jean Lambert. Great. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa za to podporo, ki ste jo izrazili v spostavitvi tega urada. Kot veste, so vse države članice soglasno podprle zahtevo, da se vzpostavi tak urad. Komisija nima nobenega namena siliti Združenega kraljestva, da spremeni svoje mnenje glede opt-outa. Tudi na plenarnem zasedanju ste izrazili veliko podporo za to agencijo in vesela sem, da bo vzpostavljena. Vem, da v določenih letnih časih države članice doživljajo velik pritisk, Ta urad vam bo lahko pomagal in nudil podporo, vendar je to urad za celotno Evropsko unijo. Migranti prihajajo na sever, jug, vzhod in zahod Evrope. Ta agencija, ta urad bo deloval torej za celotno Evropo, čeprav ni na ključe, da ima svoj sedež v Valeti na Malti. Pa ne gre samo za samo še en urad ta urad je pravzaprav temeljni kamen, na področju katerega bomo opredelili skupne standarde, uskladili sisteme, nudili državam, ki so pod izjemnim pritiskom, večjo podporo. Zbirali bomo informacije, strokovnjaki bodo sodelovali v tem centru in tako naprej. Vendar bodo na koncu države članice tiste, ki bodo sprejeli odločitev, kdo lahko ostane in kdo ne. Vendar moramo postopke uskladiti to je tudi del razvoja skupnega azilnega sistema v Evropi, vendar samo en del, kot je rekla že poročevalka. Pravzaprav smo optičali pri ostalih vidikih azilnega svežnja. Komisija pričakuje, da bo Evropski parlament ponudil svojo podporo za to, da dosežemo napredek tudi pri ostalih vprašanjih in sicer čim hitreje in da bomo čim hitreje lahko spostavili tudi skupni azilni sistem. Hvala lepa, gospa Malmstrom. Sedaj pa kolegica Jean Lambert kot poročevalka. Um, Hvala, gospod predsedujoči. To priložnost bi rada izkoristila za to, da razjasnim par vprašanj, ki so se pojavili. Čeprav je škoda, da tisti, ki so zastavili vprašanja, niso več prisotni, zato tu, da bi slišali odgovore. Kakšne so obveznosti glede azila? Mednarodne konvencije to določajo. Vse države članice so individualno podpisale te mednarodne konvencije. Vendar to ni isto kot politika priseljevanja. Ljudje bi se morali zavedati, da obstaja razlika med obema. Glede skrbi zaradi denarja, no, naj še nacionalno-politično stvar izpostavim. Če bi prenehali sprejemati prosilce za azil iz Iraka in Afganistana in plačevati za to, potem bi verjetno lahko odpravili nepravilnosti in ljudi rešili bede. Če bomo izboljšali kakovost sistema v določenih državah članicah, potem bomo lahko izboljšali tudi zaupanje med državami članicami, odblokirali tista poglavja, kjer ne dosegamo napredka v svežnju za azil in pomagali tistim državam, ki nosijo največje breme. Nekatere države članice so res pod velikim pritiskom zaradi geografskih razlogov, zato ker v te države prihajajo priseljenski tokovi. Številne države, ki so pod velikim pritiskom, se niti ne nahajajo v Evropski uniji, ampak drugod. Hvala vsem kolegom, ki so zahtevali, da ponudimo podporo tudi izven tega urada. Nažalost pa sem spregledala amadmaje, ki ste jih uložili v zvezi s tem. Urad za podporo azilu ne bo opredeljeval statusa, ne bo prevzemal uloge držav članic v zvezi s tem. Tako da hvala lepa vsem za prijazne besede, hvala lepa za aktivno sodelovanje vseh, hvala za pomoč pri pisanju tega poročila. Prepričana sem, da se vsi oziroma večina veseli tega da bomo prisotni v Valeti, ko bodo odprli ta center. Hvala. Boje se rade debati. Hvala lepa, gospod Lambert. Sedaj zaključujemo to razpravo. Rad bi povedal še nekaj.